zahtevo za eh, glasovanje eh, o eh, odločitvi odbora ITRE, da bi imeli institucionalna pogajna podlagi poročila o skupnih pravilih za mednotranji trg o naravnem plivu. Poročevalec gospod Buzek. Glasovanje bo jutri. Kar pa zadeva odločitve o institucionalnih pogajnih odborov Tran in Empl, eh, tu nisem prejela nobene zahteve po glasovanju. Eh, gospod eh, Čipra je, se je poslovil nepovezanih poslancev in se je pridružil.